president good morning colleagues the sitting is now open and the first. dobro jutro začenjamo z zasedanjem prva točka na našem dnevnem redu sta izjavi sveta in komisije reforma azilne in migracijske politike EU glede na še trajajočo humanitarno krizo v sredozemlju in Afriki. Tako da začenjamo razpravo. Besedo dobi gospa Čjot v imenu sveta. Dobrodošli, beseda je vaša. Predsedujoča, spoštovane poslanke in poslance poslanci. Razmere v sredozemlju so se znatno izboljšale v zadnjih letih, tako kar se tiče števila prihodov kot ostalih razmer. 2018 smo imeli približno 150 tisoč nezakonitih prihodov na naših zunanjih mejah v sredozemlju. To predstavlja četrtinski padec v primerjavi z 2017 in to je najnižja raven v zadnjih petih letih. To je bilo tudi skoraj 20 odstotkov manj, kot je bilo na vrhuncu migracijske krize 2015. To kaže, da naše odločno ukrepanje in sodelovanje s ključnimi partnerskimi državami dobro deluje in da moramo s tem nadaljevati. Število smrti na morju je seveda še vedno previsoko in še naprej si moramo prizadevati, da bi to znižali. Ampak ta številka se je leta 2018 tudi zmanjšala za četrtino v primerjavi z 2017. Samo v, na osrednjo sredozemski poti pa je upad več kot 50 odstoten. UNHCR ocenjuje, da je Libijska obalna straža 2018 rešila ali prestregla skoraj 50 tisoč migrantov na morju. To se zdi pomembna številka in naj izpostavim nedavne dogodke, kar se tiče Libije in skrbniškega sklada EU za Afriko. Od 2014 je Evropska unija mobilizirala 338 milijonov evrov, kar se tiče projektov, ki so povezani z migracijami v Libiji. 318 pod nujnim skrbniškim skladom za Afriko in 20 milijonov kot bilateralna pomoč. Tretjina, 91 milijonov, je bila dana podpori Libijske obaljne straže obliki usposabljanja človekovih pravic in opreme za vzpostavitev operative v Tripolju in za podporo vzpostavitvi koordinacijskega centra Libije za reševanje. Sofija je ponudila pomoč za usposabljanje 237 članov osebja in jaso je ponudila usposabljanje tudi za azilne postopke, kar se tiče naše podpore v Libiji. Je pomemben del skrbniškega sklada, skoraj da 135 milijonov evrov pomoči in zaščite migrantom. To zadeva tudi prosto volno vračanje. To papire i a m in več kot 16 tisoč migrantov je dobilo pomoč 2018, nekaj več kot 19 tisoč pa 2017. EU podpira tudi evakuacijo migrantov iz Libije v sklopu mehanizma, ki deluje v okviru UNHCR. Kar smo začeli 2017, je to pomagalo več kot 2800 osebam. In končno 4. decembra 2018, po mesecih pogajanj, je UNHCR spet s podporo EU odprl posebno sedišče v Tripolju za pomoč. To je prvi odprti center v Libiji, ki gosti imigrante in jim pomaga pri ponovni naselitvi in vračanju. Spoštovane poslanke in poslanci, kljub vsemu ostaja še kar nekaj izzivov na vseh sredozemskih poteh in ti so zelo raznoliki. Evropski svet in sklepi lanskega leta so jasna usmeritev za prednostno delovanje na vsake od teh poti. Tako da bomo nadaljevali z implementiranjem obstoječih politik na vzhodni in osrednji sredozemski poti. Kar se tiče vzhodne sredozemske poti, so številke nizke, ampak znaten porast na grško-turški meji kaže, da moramo biti previdni glede premikov na teh poteh. Kar se tega tiče, je sodelovanje s Turčijo, po izjavi s Turčijo, pa tudi s partnerji Zahodnega Balkana, bistvenega pomena. Naše sodelovanje s sredozemskimi partnerji glede ključnih vprašanj se dopolnjuje tudi sodelovanjem z državami globlje v Afriki. Prav tako imamo akcijski načrt izvalite, katumski načrt, vse to je okvir za obsežno globlje sodelovanje z afriškimi partnerji. Imamo ustrezne finančne instrumente, tudi skrbniški sklad za Afriko, EU, s tem je EU mobilizirala več kot 4 milijarde evrov za ukrepe na glavnih afriških migracijskih poteh. Nove pobude za sodelovanje so v pripravi. Kot je tudi ministersko srečanje 21. in 22. januarja s partnerji, tako bomo skušali okrepiti regionalne povezave in se soočiti s skupnimi izzivi. Prav tako bomo vzpostavili redni forum za razpravo z našimi afriškimi partnerji. Predsedujoča, gospe in gospodje, kar se tiče reform, azilne politike EU, je svet intenzivno delal na teh zapletenih dosjejih med več predsedstvi. Plodna pogajanja so se odvijala med svetom in Evropskim parlamentom. In to je prineslo znaten napredek pri petih od sedmih predlogov. Se upravičujem, kolegice in kolegi, Prosim, izkažite spoštovanje govornice. Gospa, nimate besede. Prosim, nadaljujte. Hvala lepa. Romunsko predsedstvo je pripravljeno nadaljevati s temi prizadevanji, zato da bi dosegli napredek, kjerkoli je to mogoče. Za ostale pomembne zakonodajne doseje, kot je vizumski šengenski kodeks, uredba za šengenske uradnike za stike. Tukaj bomo še pred volitvami skušali praviti triloge s parlamentom, kar se tiče mejne in obalne straže, pa oba so zakonodajalca, vlagata veliko prizadevanj za to, da bi začeli z medinstitucionalnimi pogajanji. Še vedno pa obstaja kar nekaj razkorakov med državami članicami, nesoglasi glede, glede nekaterih največjih vprašanj azilne reforme, še prav posebno, kar se tiče Dublinske uredbe. Vse države članice se strinjajo glede pomena pravega ravnovesja med odgovornostjo in solidarnostjo, vseeno pa zaenkrat ni bilo mogoče doseči kompromisa glede konkretnih elementov tega ravnovesja. Krepitev odgovornosti držav članic, tako smo slišali, bi naj nadomestili, kompenzirali s predvidljivim sistemom, ki bi ponudil pomoč tistim državam, ki se najbolj soočajo s to krizo. Pravo ravnovesje je torej pomembno. Ne gre samo za to, da najdemo pravo formulo za redistribucijski mehanizem. Solidarnost se lahko izraža na različne načine. Zapletenost razmer, pa kaže tudi dejstvo, da ne glede na to, da število prihodov pada, še vedno obstaja zelo veliko prošen za azil. Velik delež jih je tudi država članica, ki niso tiste, ki so na frontni črti. To kaže, da so tudi pomembni sekundarni tokovi. In tega se bo potrebno lotiti, če želimo najti prave sistemske rešitve za to vprašanje. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, prosim, spoštujte govornike, ne kričite, kasneje boste dobili besedo. Jaz govorim sedaj. Hvala. Tako, sedaj pa komisar Avramopoulos. To je težavno vprašanje. Imeli bomo odločno razpravo na to temo. Prosim, komisar. Hvala lepa, predsedojoča, spoštovane kolegice in kolegi. Zdi se mi, kot da smo o tem že govorili. Vedno znova se pogovarjamo o tem vprašanju v podobnih razmerah. Ampak, medtem ko se je kontekst spremenil, in je število nezakonitih prihodov migrantov se drastično zmanjšalo, nekatera politična stališča ostajajo, žal. In tako smo spet tukaj. Najprej naj povem, da sem vesel, da smo našli rešitev, ko smo lahko izkrcali vse begunce na dveh plovilih na Malti. Ampak ne slepimo se. 49 migrantov je bilo na morju skoraj da tri tedne. To ni to, za kar se zauzema EU. In še bolj sramotno je, ko pomislimo, da se je to zgodilo med božičnimi počitnicami. Evropska unija se zauzema za solidarnost, evropske vrednote in odločeni smo jih braniti. Če pa se solidarnosti in človeških vrednot ne spoštuje, potem to ni Evropa. Komisija bo storila vse, kar je v njeni moči, da bi se spoštovali zaveze po premeščanju migrantov in da bi lahko zagotovili taka izkrcanja. Sam sem bil noč in dan v stiku z drugimi ministri. Prav tako sem javno pozval vse države članice, da pokažejo več solidarnosti. To je sporočilo, ki ga bom vedno znova ponavljal. Ne moremo se pogajati o življenjih ljudi na morju. Najprej želim pohvaliti Malto kot eno najmanjših držav članic, zato da so izkazali svojo solidarnost. Malto bom kmalo obiskal. Like... Prav tako bi se rad zahvalil vsem državam članicam, ki so sprejele migrante. Nemce, Nemčija, Francija, Portugalska, Luksemburg, Nizozemska, Romunija, Slovenija, Irska in Italija. Vse te države so izkazale evropsko solidarnost na najbolj konkreten možen način. Ampak Evropska unija se ne more zanašati na nesistematične ad hoc rešitve, kar se tiče izkrcan. Bil sem v Italiji, kot veste včeraj. Imel sem konstruktivne razprave z voditelji države, s premijem Contejem in ministrom Salvinijem. Vsi smo zavezani k spostavitvi pravega evropskega solidarnostnega mehanizma ne samo, da bomo z evropskim pristopom, samo z evropskim pristopom lahko vladali te razmere. Razmere danes to že kažejo. Število nezakonitih prihodov danes ni niti blizu temu, kar smo imeli pred tremi leti, tudi predvsem manj kot lani. Ampak politični odpor danes se zdi skoraj da še večji. Prosim, odprite oči. Nismo več v migracijski begunski krizi, čeprav nekateri to skušajo tako predstavljati. In ko smo odločeni, da bomo zmanjšali nezakonite dotoke v Evropo, moramo priznati tudi, da nekateri migranti in begunci bodo še naprej prihajali, tudi če so te številke danes veliko niže kot prej. to lahko obvladamo. Bo pa to postalo neobvladljivo, če bodo države članice skušale to rešiti same. Točno zato potrebujemo predvidljive in trajnostne mehanizme. Ključnega pomena za Evropo je, da izpolni svoje moralne dožnosti in ima sistemske trajnostne poštene rešitve za azil. To je bistvo naše skupne azilne reforme. Dokler nam to ne uspe, pa je komisija pripravljena sodelovati z državami članicami pri pripravi ad hoc aranžmajev. To nam bo dovolilo, da pokažemo solidarnost s tistimi državami članicami, ki so najbolj izpostavljene. Hkrati pa bomo se skupaj nekoliko omejili. Če bo nova Dublinska uredba postala veljavna, bo to nekakšen most. Kot sem že dejal in to bom ponavljal, dokler nam ne uspe, zdaj je čas, da končno spremenimo skupna azilna pravila EU. Zdaj je tisti čas, da vlade prevzamejo svojo odgovornost v svetu in nehajo kriviti komisijo. I count, I count. Računam na podporo Evropskega parlamenta. Preden zaključim, pa naj izrazim hvaležnost parlamento za podporo v teh štirih letih. Zahvaljujoč vaši podpori lahko rečemo, da nam je uspelo, ampak v prihodnosti lahko storimo več. Žal pa čas teče, zmanjkuje nam časa, samo še tri mesece imamo. Storimo to, kar je naša dolžnost, storimo to, kar je potrebno. Hvala. Hvala lepa, komisar. Preden začnemo z razpravo v imenu političnih skupin, modrih kartonov v prvem krogu ne bo. Predvsej omejeni smo časovno, kar nekaj kolegov želi spregovoriti tudi na koncu razprave. Tako, sedaj pa dobi besedo gospod Diaz de Mera v imenu ELS. Dve minuti, prosim. Gospa predsedujoča. Kriza v sredozemlju je od nas terjala, da se ji ne mudoma posvetimo in da namenimo za reševanje te krize tudi finančna sredstva. Je pa istočasno pokazala tudi, da kot Evropska unija nimamo na voljo dovolj ustreznih in učinkovitih ukrepov. 16. decembra je komisija pripravila seznam sedmih ukrepov in do sedaj smo se uspeli dogovoriti nekje o petih. Države članice enostavno ne želijo pokazati dovolj solidarnosti. Sicer predstavljeni ukrepi sami po sebi predstavljajo korak naprej, ampak storiti bo treba več kot zgolj to, da se izvede reforma DAKA in drugih pomembnih sporazumov in uredb. Še naprej bi morali delati na reformi dablinskega sistema, na reformi celotnega azilnega sistema. Po dveh letih, odkar smo se začeli o tem pogovarjati, še vedno v svetu niso dosegli soglasja. Države članice blokirajo posamezna stališča, tako da se parlament niti ne more pogajati s svetom. Imamo na voljo sklad za Afriko, imamo tudi sklad za naložbe Evropske unije v tujini, imamo sedem zakonodajnih predlogov, predvideli smo, da se bodo tudi proračunska sredstva v naslednjem finančnem okviru povečala in sicer na 10 milijonov evrov. Podpisati pa moramo seveda tudi globalni pakt o migracijah Združenih narodov. Nujno je, da zagotovimo čim boljše upravljanje te krize, pokazati moramo solidarnost, da ne bodo vsi ti, ki bežijo pred vojnami, pred terorjem, pred podnebnimi spremembami, umrli v rokah kriminalnih združb. Sedem poročil, jasna zavezanost k evropski solidarnosti

Hvala lepa. Minuta in pol. V imenu EKR, gospa Štivens. Spoštovani kolegi, predsedujoča. Ponavljamo se. Prav zato bi se tudi navezala na to, kar je povedal kolega Verhofstadt, predsednik eh, liberalcev, ko je spregovoril poleti. Omenjal je, da moramo reformirati evropsko azilno in migracijsko politiko. Takrat je dejal, da je eh, svet kriv za to, da je vse blokirano. Verhofstadt se je zauzemal za to, da bi imeli več azilnih centrov v afriških državah, kjer bi vsi imigranti lahko zaprosili za azil. Torej, dobili bi enosmerno letalsko karto v Evropsko unijo in to je problematično. V tem trenutku je namreč na begu več kot 60 milijonov ljudi in Evropa jih ne more sprejeti vseh. Prav zato potrebujemo neko maksimalno številko, koliko imigrantov lahko sprejmemo. Ampak dokler bo Evropski parlament prav tako kot kolega Verhofstadt dosjeje o migracijah eh, zreduciral samo na to, da moramo odpreti naše meje, vse do takrat bodo eh, ti dosjeji tudi blokirani v svetu. Parlament pripravlja neumne in nerealistične predloge, naprimer, čež da bi morali imeti zračni most za Afriko in Evropo in zaradi tega potem države članice vse skupaj blokirajo naš mandat se zaključuje, mnogi doseji pa so še popolnoma blokirani in to je problematično. Nekaj moramo storiti, omejiti moramo te neomejene toke migrantov in prav zato moramo biti bolj realistični in podpreti države članice. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu Alde, gospa Wikström, dve minuti in pol. Hvala lepa, predsedujoča, pred letom in pol je parlament z dvotretinsko večino sprejel pragmatično reformo Dablinske uredbe. Po zelo trdem delu, moram reči, nam je uspelo združiti pet skupin glede besedila, ki izpostavlja potrebo po resnično evropskem kompromisu. Glasovali smo za predlog, ki bi zagotavljal solidarnost med državami članicami, ko bi vsaka od držav članic odigrala pozitivno vlogo pri popravku slabosti trenutnega sistema. Izboljšali smo predlog komisije, zagotovili smo takošno registracijo in varnostni pregled prosilcev, ustrezno ravnovesje in razbremenitev najbolj obremenjenih držav, pa tudi pošteno delitev bremen vseh. Naše besedilo bi prosilce spodbudilo, da sodelujejo z oblastmi, namesto da uporabljajo tihotapske poti. Želim si urejenega azilnega sistema v Evropi, ko bi tisti, ki pridejo na naše obale, dobili ustrezno pomoč. Tisti, ki ne izpolnjujejo kriterijev, pa bi bili vrnjeni. Našo nalogo smo opravili v parlamentu. Kaj pa so storili države članice? Še bolj so na okopih. Večina skrbi samo zase in nihče ni pripravljen na iskanje kompromisa. Zdaj citiram komisarja Avramopolusa. Odprite oči. V tem trenutku imamo zelo nizke števile. Zelo nizko število migrantov, ki prihajajo. Zato pa moramo izkoristiti našo priložnost sedaj in to skupaj. Rezultat, ki ga vidimo v državah članicah sedaj, je, da morajo tisti, ki jih rešimo na morju, tedne čakati v obupanih, v obupnih razmerah, dokler se države članice ne odločijo, da jih spremejo. Verjemite mi, predsedujoča, sodni dan bo prišel in naslednje generacije nas bodo spraševali, zakaj ste dovolili, da se je to dogajalo, zakaj. Nihče ne more ustrezno odgovoriti na to. Ampak vemo, da nam je uspelo uveljaviti različne sisteme, ne pomagamo pa ljudem. To pa moramo storiti, to takoj. Hvala lepa. V imenu zelenih, ale dve minuti gospod Lambert. <clears throat> Hvala lepa. Ponoči je vse črno zelo me je strah, ampak moral sem stopiti v čon. Veliko oseb, opornikov sem videl, ki so streljali na vse, jokali, kričali so in mislil sem, da sem mrtev. Tako, kolegice in kolegi, to je pričanje enega od imigrantov, ki je zbežal. Vsak dan umirajo ljudje na majah Evrope, samo zato, ker so želeli pobegniti iz pekla več kot 18 tisoč od 2014. Če že ne moramo sprejeti vseh v EU, pa moramo odigrati pošteno vlogo pri teh, ki potrebujejo pomoč. Še prav posebno zato, ker nosimo naš del odgovornosti pri migracijskih poteh. Evropska unija, ki pravi, da najbolj brani človeške pravice po svetu, včasih podpira tudi represivne režime v Sudanu, naprimer v Eritreji, pa tudi popadle države kot je Libija. In dan danes finančno podporo EU financiramo nekatere oborožene tolpe, ki jih imenujemo obalna straža Libije. Kajti cilj je jasen. Želimo preprečiti vsakemu prosilcu za azil, da bi prišel v Evropo. To je avstrijski minister za notranje zadeve Julija Lani jasno povedal in ne živimo v zmoti. Če se nam je to zdelo skrajno desno mnenje, moramo reči, da to predsedniki vlad in držav sedaj ponavljajo, tako na levici kot desnici. Vsak vrh, kot ste storili vi, gospa ministrica, se meri uspeh azilne politike po številu prihodov. Trnjava Evrope je žalitev za vrednote EU. Represivna politika pomeni, da teptamo človekove pravice in tvegamo, da jim bomo postali podobni. Belgije do Italije, od Mačarske do Francije, nekatere vlade kriminalizirajo migrante in tiste, ki jim pomagajo. Pred nekaj več kot letom je Evropski parlament sprejel s pomočjo gospe Wikstrom z veliko večino stališče, ki je radikalno nasprotno simplicizmu in populistični politiki. Imeli smo pogum, da smo presegli nacionalne egoizme, in smo spremenili Dublinsko uredbo. Evropa lahko stori več in mora storiti več. Lahko stori več in bolje. In če se ne želijo odreči svojim urednotam, moramo storiti več in bolje. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa za eh, Združeno levico. Gospa Ernst, eno minuto imate, izvolite. Najlepša hvala, gospod komisar. Eh, hvala za vaš prispevek, ampak sprašujem se, o čem želi svet danes govoriti z nami? Ali želite govoriti o 40 tisoč osebah, ki so umrle na zunanih mejah Evropske unije, ali pa o 18 tisočih, ki so umrli od leta 2014? Želite govoriti o otrocih, ki so se izgubili na teh eh, poteh v Evropo? ali pa se želite pogovarjati o ženskah, ki so jih posilili v zaporih v Libiji. Si res želite tega svet? To bi bilo morda zanimivo. Namreč že leto in pol blokirate dobre predloge za reformo azilnega sistema. V parlamentu smo ta eh, predlog podprli z dvema tretjinama. In vi to blokirate, blokirate pozitivno, progresivno azilno politiko. In prav zato ste vi so krivi za vse te mrtve na naših zunanjih mejah. Sram je za vas, za vas v svetu, namreč eh, vi nimate pravice govoriti o človekovih pravicah. Hvala lepa. Za EFDD dobi besedo gospa Ferrara za minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Več let že delamo na reformi skupnega azilnega sistema, ampak ta reforma je zdaj obtičala. Zaradi nacionalnih egoizmov države članice se ne uspejo dogovoriti glede solidarnosti pri azilni politiki, pri migracijski politiki, ne uspejo se dogovoriti o deljenju odgovornosti. Čeprav 80. člen pogodbe govori o solidarnosti. Zadnja študija IPRS-a jasno kaže, da smo v okviru te krize utrpeli 49 milijard evrov, poleg tega pa smo kršili kar nekaj človekovih pravic. Predvsej stroškov je nastalo zaradi neuspešnih postopkov vračanja, zaradi neuspešnih azilnih postopkov številni migranti danes končajo v rokah trgovcev z ljudmi. Migranti druge možnosti nimajo kot to, da zbežijo pred vojnami in konflikti. Države članice morajo zdaj preiti od besed k dejanjem, pokazati morajo koherentnost, da spoštujajo ne samo pogodbo in solidarnost, ki se tam omenja, da spoštujajo tudi načelo solidarnosti. Države morajo delovati tudi koherentno v smislu tega, da bodo prenehale izvajati kolonialistične politike. Ne moremo na afriški celini izkoriščati človeške in druge vire. Lahko se zgolj strinjam s tem, kar je rekel ministerski predsednik Konte včeraj. Rekel je, da so migranti pomembni za evropski projekt. Če bodo še naprej posamične države morale reševati ta vprašanja na nujen način, na nestrukturiran način, potem bo evropska zgradba padla. Hvala. Hvala lepa. Eno minuto dobi gospod De Graf za INF. E Izvolite. Predsedujoča, spoštovani svet in komisija se hvalijo in hvalijo za to, kar so dosegli pri migracijah. Ampak mislim, da moramo biti iskreni. Gre za eh, rezultat, ki smo ga dosegli z pomočjo Turčije in s korupcijo v Libiji. Namreč evropski davkoplačevalski denar pošiljamo v ti dve državi težko sprejmemo ta pristop, da podpiramo eh, tihotapce in eh, nevladne organizacije. Gospod Salvini je to tudi precej jasno povedal. V svetu blokirajo pristop, eh, kako bi rešili to vprašanje in gospa Merkel je prejšnji teden zelo jasno povedala, da je evropski pristop in dogovor s Turčijo v celoti neuspešen. Mi sprejemamo migrante iz, Evrop, iz afriških držav, nikoli pa jih ne vračamo. To nam ne uspe. Zato moramo res izboljšati situacijo. Zapreti moramo meje, ne samo meje Evropske unije na zunanjih mejah, ampak tudi notranje meje. Namreč na tak način bomo preprečili premike, naprimer iz Nemčije v, na nizozemsko. Poleg tega moramo preprečiti prihode preko morja in Evropska mejna in obaljna straža tega ne bo storila dovolj dobro. Sodelovati morajo soverene države, ki bodo zaščitile svoje lastne države. Eh, svet in komisijo pa prosim, da prenehajo z zapravljanjem eh, davkoplačevalskega denarja. Jaz podpiram to, kar pravita Poljska in Mačarska. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa z, eh, dobi besedo gospod Epipedev za nepovezane. Prija, Hvala lepa, predsedujoča. Evropska unija je dobro vedela, da države članice, naprimer Grčija, eh, Italija in Španija, nimajo dovolj zmogljivosti, da bi migrante ohranile dalj časa. Govorim o 100 tisočih nezakonitih migrantih, ki so prosili za azil v teh državah. Gre za begunce, ki živijo v zelo slabih pogojih, tudi v Grčiji, in to je zelo slabo za naše države. Sedaj pa nas Evropska unija poskuša prepričati, da je rešitva nekakšna reforma azilnega sistema in dublinske uredbe. Te reforme ne bodo uspešne, ne bodo dosegle svojih rezultatov. Zakaj? Razlog je preprost nobena izmed držav članic ne bo uporabljala teh novih zakonov. To bo ostalo samo mrtva črka na papirju. Katera država bo dejansko pregledala prošnjo za azil? Tista država, v katero bo migrant vstopil. Kako bi ustavili drugotne premike, tako da bomo ustavili vse begunce v državi, kamor so najprej prišli. Torej, vsi ti nezakoniti priseljenci bodo zavedno ostali v Grčiji. Evropska unija mora torej dovoliti državam članicam, da zaščitijo svoje meje. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa posamezni prispevki poslancev. Najprej minuto in pol dobi gospa Vozenberg v Rionidi. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Kolegi in kolegice, vsi se zavedamo dejstva, da je to zelo pereče vprašanje. V zadnjih petih letih smo se veliko ukvarjali s tem vprašanjem in tudi v parlamentu smo obravnavali to temo. Naša odločitev je bila sprejeta, da bi pripravili reformo Dublinske uredbe, ampak svet ta predlog blokira. Do evropskih volitev imamo še dovolj časa, da izkažemo večjo stopnjo solidarnosti in da vse države članice prevzamejo svoj del odgovornosti tukaj. Namreč dejstvo je, da zelo neučinkovito rešujemo ta problem. Odgovornost za to pa ne moremo naložiti samo komisiji in eh, Evropskemu parlamentu. To namreč eh, podpira nekatere izjave populističnih strank. Namreč dokazati moramo, da lahko demokracija premaga populizem. Sama prihajam iz Grčije, dobro poznate našo državo. In uh, veste, kaj se je pri nas dogajalo, naprimer leta 2015. Situacija se je izboljšala, ampak uh, ni še vse razrešeno. Naša vlada sicer ima kar nekaj težav, smo pa vseeno prva država, ki je izkazala dejansko realno solidarnost. Prav to moramo izraziti v večji meri v naslednjih volitvah. Hvala. Najlepša hvala ker imamo omejen čas za to razpravo, ne bomo sprejeli modrih kartončkov. Namreč želimo si tudi prispevkov eh, pritegnitve pozornosti. Sedaj pa gospa Valencijana, minuto in pol. Hvala, predsedujoča. Najprej bi rada povedala par besed romunskemu predsedstvu. Vi ste tisti, ki imate zdaj zadnjo priložnost, da vsaj malce osvetlite ta grozljiv problem, s katerim se ukvarjamo v Evropski uniji. Že avstrijsko predsedstvo je nekaj sicer delalo na tem, ampak vi zdaj lahko prinesete vsaj malo luči upanja. Evropski parlament se ukvarja s temi vprašanji. Evropske državljani morajo tudi vedeti, da je Evropski parlament opravil svojo nalogo. Mi smo pripravili načrt, kako razrešiti to hudo humanitarno krizo, do katere prihaja v sredozemlju in v Afriki. Mi imamo recept tudi za reformo dublinskega sistema, da bo ta učinkovit in da bo human. Vlade, številne vlade v državah članicah pa so tiste, ki zavirajo sprejetje te rešitve. In državljani morajo to vedeti, zato ker državljani vedno govorijo o celotni Evropski uniji. Pa ni celotna Evropska unija kriva. Evropski parlament je opravil svoje delo, komisija tudi v veliki meri, svet pa je tisti, ki blokira sprejetje odločitve o tem problemu v sredozemlju govorimo, kot da je to zgolj nek tehničen problem, čeprav tudi v naslovih dokumentov piše, da gre za hudo humanitarno krizo. Ali res nismo zmožni sprejeti vseh teh ljudi, v zimskem času, ko hudo trpijo v naših pristaniščih. Evropska unija potrebuje skupno azilno in migracijsko politiko in mi se zato zauzemamo, da bodo tudi državljani s tem seznanjeni, da bodo državljani pritisnili na svoje vlade. Tudi v parlamentu sedijo predstavniki 27 držav članic, tudi pri nas je ogromno poslancev iz različnih političnih skupin, ampak vseeno smo se uspeli poenotiti zato, da bi razrešili to hudo dramo, ki jo doživljajo migranti. Mi smo opravili svojo nalogo, zdaj ste na vrsti vi, kolegice in kolegi sveta. Hvala lepa, prosim, da se držite časa, ki ga imate na voljo za govor. Besedo dobi gospod Halaho za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoča. Po več letih razprav in dela še vedno nismo niti blizu rešitve, te migracijske krize. Razlog za to pa je, da je pristop Evropske komisije in parlamenta preveč nerealističen. Levica in tudi osrednje stranke pravijo, da Evropci zahtevajo rešitve. To je sicer res, ampak eh, evropski državljani si ne želijo te rešitve, vaše rešitve. Namreč evropski azilni sistem je utemeljen na solidarnosti in deljenju odgovornosti. Večina evropskih državljanov pa si ne želi samo upravljanja migracij, ampak manj priseljevanja. Velike skupine ljudi, ki prihajajo iz tretjih držav, namreč škodijo naši družbi. Zmanjšanje migracijskih tokov mora biti temelj evropskih rešitev. Mnogo držav članic je to že ugotovilo in resnično upam, da bo naslednji sklic Evropskega parlamenta imel pogum, da pripravi rešitev, ki jo naši državljani želijo in zahtevajo. Hvala. Najlepša hvala. Dve minuti dobi gospa Intfeld. Hvala lepa, predsedujoča. Sprašujem se, kaj bi rekli, če bi dva tisoč ljudi umrlo ko bi poskušali preplezati mejni zid gospoda Trumpa. Dejali bi, da je to velika kršitev človekovih pravic. Predsedstvo pa nam danes tukaj razlaga, da se je situacija zelo izboljšala, da so se številke znižale. Gospa predsedujoča, lani je več kot 2000 ljudi umrlo pri poskusu, da bi prečkali sredozemlje. Vedno smo zelo kritični, ko govorimo o tem eh, zidu, ki ga gradi Trump. In prav je, da smo, ampak trdnjava Evropa je v bistvu enako kot Trumpov zid. Vi v svetu gradite trdnjavo Evrope, vi gradite naš zid. Pri nas imamo pač to srečo, da imamo sredozemlje. Enako kot Trump in njegov neumni zid, svet uporablja trdnjavo Evrope za populistične namene v političnih razpravah. Trump je dejal, da uporabljamo milijarde za to, da eh, gradimo to trdnjavo Evrope, namesto da bi eh, sprejeli svežen, ki ga je predlagal Evropski parlament. Ne gre samo za parlament in komisijo, tudi lokalne skupnosti si to želijo. Župan Gdanska, ki so ga uh, umorili pred dnevi je sprejel na tisoče imigrantov v svojo eh, skupnost. Veliko lokalnih skupnosti, crkv se bojuje za to, da bi imeli človeško azilno politiko. Želijo si tega, zato se prenehajte igrati te igrice. Zahvaljujem se komisarju za osebno zavezanost in za trud, ki ga je vložil v to, da bi sprejeli skupno azilno politiko. Eno majhno prošnjo še imam prosim, da ne pripravljate novih predlogov, kot je naprimer prenova direktive o vračanju. To je nepotrebno, to je samo del političnih igric, ki jih pripravlja svet. Storite to, kar od vas pričakujejo evropski državljani in sprejmite svežen o migracijah. Namreč lahko nam uspe. Nemčija je to pokazala, to je izvedljivo, zato morate to tudi storiti. Hvala lepa. Gospa Lambert, eno minuto. Najlepša hvala, predsedojoča. Najprej bi pokomentirala te številke. Prej je nekdo govoril o 65 milijonih, toliko ljudi je razmeščenih. Večina teh ljudi se nahaja v svoji državi izvora. Res je večja se število beguncev, ampak razumeti moramo tudi, da je to posledica konfliktov, preganjanja in vse več bo tudi ljudi, ki se bodo morali preseliti zaradi podnebnih sprememb. Celo patrioti, eh, ki eh, želijo preprečiti to, da se ljudje premikajo in da prihajajo k nam, morajo razumeti, da moramo torej storiti nekaj proti eh, podnebnim spremembam. Poleg tega pa moramo spremeniti našo razvojno politiko, namreč upravljanje migracij mora biti uh, samo del tega, da tudi pomagamo zmanjšati revščino v državah izvora. Najti moramo pravilno ravnotežje, namreč trenutno, trenutno si zatiskamo oči pred kršitvami človekovih pravic v Turčiji in Libiji. Sprašujemo se, ali Evropska unija eh, pomaga dovolj na področju preselitev, ali nam uspeva preprečiti razloge, zakaj ljudje bežijo Torej, mislim, da moramo res razmisliti o tem, kaj v Evropi počnemo in kaj bi lahko storili še boljše, da izboljšamo situacijo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Spinelli. Eno minuto. Predičamo. Vedno pravimo, da je Evropska unija utemeljena na pravu, na pravicah. To ne drži pri vprašanju migracij nismo unija, kršimo evropsko in mednarodno zakonodajo. Kar pa zadeva uredbe, na katerih ustraja svet, to so uredbe na področju varnosti, vračanje. Evropska mejna in obaljna straža gre za eksternalizacijo obveznosti na področju migracije. Pri vprašanju solidarnosti pa vsi klonemo. Leto in pol je minilo, pa svet še vedno ni podal nasprotnega predloga, ko gre za Dublin 4. Tudi druge zakonodajne predloge, ki smo jih predstavili, ste nekako vzeli za talce, ko gre za naprimer priznavanje kvalifikacij in podobno, niste storili ničesar. Že ko gre za spoštovanje pravil iz Dublina 3, vidimo, da nismo uspešni kaj se dogaja za migranti, obtičijo v vseh teh taboriščih v Libiji. Gre za taborišča smrti. Mislim, da bi morali storiti več na tem področju. Svet ni ukrepal tako, kot bi moral, zato bi moralo sodišče obravnavati to vprašanje. Kot je rekel komisar Avramopoulos, zdaj je trenutek, da ukrepamo. Hvala. Hvala lepa, gospod Gil. Dve minuti. Najlepša hvala. Gospod Lamberts je govoril o ljudeh, ki eh, se znajdejo v ladjah in čovnih in potem eh, preživljajo pravi pekel na sredozemlju. Gospoda Lamberca ni več tukaj, v redu. Ampak eh, sprašujem se, ali to vključuje tudi tiste migrante, ki vstopajo v čovne v Franciji, da bi prišli v Anglijo pred čem bežijo, kaj je ta pekel, pred katerim bežijo v Franciji. Oni niso prosilci za azil, gre za migrante. Stvar je v tem, da imamo tukaj kar nekaj zmede. Mi govorimo o reformi azilnega in, eh, torej, azilne in migracijske politike. Ampak najprej moramo obravnavati našo migracijsko politiko in razrešiti vprašanja tukaj, šele potem se lahko posvetimo azilu. Zelo jasno moramo odločiti, koliko ljudi lahko sprejmemo v Evropi. Naše lokalne skupnosti lahko potem zagotovijo, da bomo imeli dovolj stanovanj za te ljudi, dovolj služb, dovolj šol, dovolj zdravnikov, učiteljev in tako naprej. V tem trenutku namreč eh, nihče nima pregleda. In kaj se potem zgodi? Tiste države, ki so odprle svoja vrata, naprimer Nemčija, so ugotovile, da ne morejo ohraniti toliko ljudi, da nimajo infrastrukture za to in poskušajo te ljudi naprtiti drugim državam, mađarski, polski, državam, ki ne želijo teh migrantov, ker nimajo infrastrukture, da bi uh, jih sprejele. Upravljanje pomeni, da bomo dejansko prevzeli odgovornost in da bomo uspešno zaščitili svoje meje, ter da bomo mi nadzirali to, koliko ljudi pride v naše države na organiziran način. Mi moramo biti tisti, ki odločamo o tem, koliko ljudi lahko dobi azil v naši državi potem ljudje ne bodo več utrujeni od eh, poslušanja o migracijah vse čas. Potem bomo lahko res pomagali tistim, ki jih sprejmemo. Najprej moramo urediti našo politiko, drugače bomo samo eh, premikali ljudi iz ene države v drugo in to ne bo pomagalo nikomor. Hvala. Bogecijo. Gospod Bogecijo, eno minuto. Teca Evropa. Več kot trdnjava Evropa. Več kot zgolj trdnjava Evropa. Italija. Pri nas imamo pogumnega jezdeca gospoda Salvinija in on je uspel uveljaviti populistični recept za to, da bi preprečil izkrcavanje, da bi preprečil delovanje trgovi, trgovcev za ljudmi. In Evropa je vse to dopustila. Komisar Avramopoulos je prej pozabil povedati, da je 670 migrantov treba preseliti, k temu smo se zavezali. Ampak italijanski vladi vi v Rimu niste zagotovili nobenih jamstev. V svetu so predstavniki vlad in držav in vsi so zelo solidarni v besedah, tako kot komisar Avramopoulos. Ampak dajmo preiti od besed k dejanjem. Prosim, da povejste, gospod, koliko migrantov, ki jih je treba preseliti, je zdaj v Italiji. In koliko teh migrantov smo dejansko preselili po Evropi? Vi ste čisti hinavci. Italija ima dovolj tega, da mora stalno trpeti zaradi negativnih rezultatov zgrešenih politik. Mi moramo blokirati skrcavanje z plovil, zato da preprečimo delovanje trgovcev za ljudmi. Predsedujoča prekinja gospoda Borgecija. Eh, assoggettato perché è un istituto di alta civiltà. Mislim, da bi morali storiti veliko več, ne pa da nas tu silite, da sprejemamo neke stvari, ki niso nam uprit. Kolegice in kolegi, to je eden od razlogov, zakaj sploh ne bomo več imeli možnosti uh, organizirati razprave v okviru postopka, pritegnite pozornost predsedujoče, ker enostavno presegate dodeljeni čas za govor. Gospod Wolf pa vem, da bo dal zgled in govoril točno minutko. Hvala, gospa podpredsednica, se bom potrudil. Evropska unija nima politike za nadzor migrantov, ampak ima politiko za spodbujanje migrantov. Komercialno delovanje plovil spodbujamo. In ta plovila, tudi v okviru Evropske obalne in mejne straže, zdaj deluje kot neke vrste taksisti, ki pomagajo trgovcem za ljudmi, gre za kriminalna dejanja. Tu se dogaja tudi pranje denarja. Če bi, naprimer, sprejeli zahtevo, da se vse prošnje za azil obravnavajo izven evropskega ozemlja, bi s tem preprečili številne tragedije, preprečili bi uh, to, kar se trenutno dogaja na severu Afrike, kjer dejansko obstajajo tržnice sužnji, kjer migrante uporabljajo kot prisilne delavce. Nacionalne vlade skušajo zaščititi stare narode pred ne vem čem. Matteo Salvini v Italiji, Sebastian Kurz v Avstriji, Orban eh, na Mačarskem. Ti voditelji so pravzaprav prevzeli eh, v svoje roke vajeti, prevzeli so vajeti strani tistih, ki so skušali izkoriščati migrante. Hvala lepa, gospa Gal. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Preprečiti moramo to, da bo na tisoče migrantov tvegalo svoje življenje s tem, ko se podajo na pot proti naši celini. Jasno moramo povedati, da ne moremo dopuščati nezakonitih migracij. Preprečiti moramo, da bi migranti padli v roke trgovcev za ljudmi. V praksi namreč pomeni to, da bodo trgovci z ljudmi odločili o tem, kdo bo vstopil v Evropo, kateri migranti. Civilna družba je tista, ki bi morala biti bolj vključena v reševanje problematike, kajti civilna družba je tista, ki se pojavlja tudi ob vseh teh migracijskih poteh. Število migrantov se je podvojilo v zadnjih letih in s tem problemom se bomo ukvarjali še številna desetletja. Potem je tu obvezna prerasporeditev migrantov. Glede tega se nismo uspeli dogovoriti, nismo se uspeli dogovoriti o humanitarnem vizumu, pa tudi če bi sebi s tem samo spodbujali mlade Afričane, da bi se podali v Evropo, zato ker menijo, da bodo v Evropi dejansko dobili azil. Evropa bi morala biti zmožna braniti svoje meje, svoje kopenske meje in tudi svoje morske meje. To je tisto, kar evropski državljani tudi pričakujejo od nas, posod po Evropi. Mislim, da bi morali izvažati pomoč, ne pa da uvažamo probleme. Pomagati moramo državam v Afriki. Hvala lepa za minuto in pol, gospa Šlajn. Mi se reja spet. No, pričakovala bi, da bi svet začel svojim prispevkom tako, da bi se opravičil. 49 ljudi je na ladji Sea-Watch obtičalo 20 dni zaradi tega, ker niste storili ničesar. Vi pravite, da so se migracijski tokovi zmanjšali. Prav, ampak kakšna bo pa potem vaša naslednja odločitev ali boste začeli streljati na vse te, ki so na plovilih? Italija je kršila mednarodno pravo s tem, ko je zaprla svoja pristanišča za dva tedna in pol. Kdo nam lahko jamči, da se takšne zadeve ne bodo ponovile jutri? Leta 2015 so se države članice dogovorile, da bodo prerasporedile 170 tisoč migrantov. Do zdaj so jih preselile samo 30 tisoč. Vidite, kaj se je zgodilo v tem zadnjem primeru, ko je dva tedna in pol trajalo, da so se dogovorile o tem, kdo bo sprejel 49 oseb z tega plovila v svetu se sprejemajo odločitve na teh področjih z dvotretinsko večino. Mislim pa, da bi morali države članice prisiliti, da izrazijo solidarnost, da prevzamejo svojo odgovornost in da sprejmajo migrante, kot so se k temu zavezali. Vlade, storite svojo nalogo in podprite to reformo, sicer boste ve vlade tiste, ki boste evropskim državljanom pojasnjevali, zakaj bodo migranti končali tako, kot se danes dogaja. Gospod Borgecijo, vi ste v tej dvorani glasovali proti zakonodajnim predlogom, ko pa je šlo za reformo o Dublinu, ste se vzdržali pri glasovanju. Hvala lepa, gospa Winberg, za minuto. Tak, om... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Veliko govorimo o reformah v okviru parlamenta. Ampak kaj se zdaj dogaja z Dublinsko uredbo? Reformirana dabinska uredba je spodbudila predvsem postopke prisilnega vračanja. Se pravi, v vsakem primeru to, kar počnemo, ne deluje. Veliko govorimo o solidarnosti, še vedno pa ne vemo, kaj je solidarnostjo v praksi. Solidarnost ni nekaj, kar lahko komorkoli usiliš. Solidarnost mora biti prostovoljna. Evropska unija nikoli ne bo mogla države članice prisiliti v to, da pokaže solidarnost. Ne bo uspela z razno raznimi zavezujočimi kvotami, ki bi veljale za to ali ono državo. V Evropski uniji je prišlo do razkola. Problem je v tem, da v Evropski uniji nikoli nismo dojeli tega, da bi se migracijska vprašanja morala reševati s trajnostnimi odgovori in rešitvami. Ne morete česarkoli, komorkoli osiljevati. Politična korektnost ni dovolj, potrebujemo zdravorazumske reforme. Hvala. Hvala lepa. Gospa Valenciano, vi prosite za postopkovno vprašanje, prosim, da navedete pravilo, na katerega se sklicujete. Zelo enostavno, gospa predsedujoča, gre za to, da bi v parlamentu morali izkazati minimalno spoštovanje. Kot prvo, gospod Borgecijo je govoril pol ure dlje, kot bi smel, poleg tega v svojih prispevkih upije in žali druge poslanke in poslanci. To se v dvorani ne bi smelo dogajati in vi bi morali poseči. Res je. Če ste opazili, sem se večkrat vključila v razpravo, posegla govornikom v besedo. Hvala lepa tudi za vašo podporo. Zdaj pa za minuto gospod Urtasun. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ko gre za begunce in migrante, Evropska unija mora spoštovati mednarodno zakonodajo. Dvoje pa je nedopustno. Kot prvo, ni sprejemljivo, da nimamo skupne politike za sprejetje migrantov. Prosim tudi svet, da že odpravi blokado dublinske reforme. Ne moremo. Se upravičujem, malce počasneje vem, da skušate prehiteti čas, ampak tolmači vam potem malce teže sledijo. Ne moremo čakati niti minute več brez eh, dostojanstvene politike sprejema. Drugi problem pa je, da se zdaj kriminalizira humanitarno pomoč. 49 žensk, moških in otrok je obtičalo na sredozemlju dva tedna in pol na plovilu zgolj zaradi tega, ker nobeno evropsko prestanišče ni želelo odpreti svojih vrat. V barcelonskem pristanišču je prav tako trenutno obtičala humanitarna ladja, ki ji ne dopuščajo, da bi opravljala svoje humanitarne dejavnosti, da bi reševala življenje. Open Arms je obtičala v Barceloni. Mislim, da bo treba stvari se lotiti na nekoliko drugačen način. Hvala. Hvala lepa za minuto, gospod Benito Ziluaga. Gospe in gospodje v svetu. To, kar vi počnete, ni imigracijska in azilna politika. Gre za zapiranje in eksternalizacijo zunanjih meja. Vi počnete vse zato, da bi imigranti umirali, pravzaprav jih ubijate z odlogom. Migranti obtičijo v puščavi ali umrejo. Migranti so, migranti predvsem so revni migranti. Skupina, v kateri sem bil tudi sam, je prejšnji teden odpotovala v Niger, ki ga.